Rečenko 15. julija je gospod Rebega iz skupine SND zapustil to skupino in prestopil v skupini e NF. Um, gospod eh, Fernando López Aguilar je 22. julija pristopil.